Important. Zelo pomembno je, da glasujemo. Koležanki in koledzi. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Začeli bomo z glasovanjem čez kakšno minuto. Prosim, če zasedete svoja mesta. I would like Kolegice in kolegi, prosim vas, če prenehate razpravljati in se usedete. Kolegice in kolegi, prosim vas, če prenehate razpravljati in se usedete.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 Skupni predlog resolucije, da na glasovanje, kdo je za? Za. Kdo je sprečiv? Proti. Kdo še je vzčemal? Vzdržani. Je. Hvala lepa. Resolucija je tako sprijeta. Spoštovane gospe in gospodje, Proszę teraz przewodniczącego komisji. Zdaj bi želel prositi predsednika Evropske komisije, gospoda Barosa, da nas nagovori. Hvala lepa. Pred nekaj meseci sem v svojih političnih smernicah in na svojo predstavitvi predlagal posebno partnerstvo med parlamentom in komisijo in da se to postavi na novo raven. Predlagal sem, da se okrepijo naši odnosi na pozitivni način, zato da se odraža tudi nova pogodba in zato, da se izraži skupni namen, da skupaj oblikujemo Evropo. Skupina pogajalcev, ki je vodil gospod pogajalec Evropskega parlamenta, smo se odločili o okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in komisijo. Hvala za konstruktivni pristop in pozitivni pristop. Zdaj mislim, da smo našli skupno razumevanje načel, ki bodo urejala naše odnose v naslednjih letih. To naj bi okrepilo naše sodelovanje ob spoštovanju medinstitucionalnega ravnovesja, ki ga vzpostavljajo pogodbe. Kot predsednik Evropske komisije se zavezujem načelom, ki so zapisani v tej resoluciji, ki so jo pravkar sprijeli. Na ta način bomo tudi revidirali okvirni sporazum. S prijetjem te resolucije s tako veliko večino te hiše sem prepričan, da imamo zdaj dobro podlago za krepitev naših odnosov. In to ne samo pri vprašanjih, ki zadevajo naši dve instituciji, ampak tudi vprašanja, ki zadevajo svet. Pripričan sem, da se bo svet priključil k temu sporazumu, se bo to koristilo vsem. Kandidata za podpredsednika komisije bom prosil za revizijo tega okvirnega sporazuma. Pripričan sem, da boste vsi, tako kot novi kolegi, si prizadevali za hitro zaključitev in uspešno zaključitev pogajanj. Uh, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala za vaš pozitivni pristop k našim pogajanjem. V imenu vseh nas bi želel izreči besede hvala in tudi vodijo gospod. Gospodu Lene, ki je vodil pogajalsko skupino, se zahvaljujem za zauzetost pri pogajanjih. Hvala lepa. Uh, Hvala vsem. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, zaenkrat še nimamo zakonodajne pobude na podlagi Lizbonske pogodbe. Ampak to je obljubljeno, glede na naša pričakovanja strani komisije. In tako od predsednika komisije kot od komisarjev pričakujemo vabilo, da se podpre novi kolegi komisarjev in da bomo sodelovali z nacionalnimi parlamenti. To sodelovanje je zelo pomembno, zlasti ko imamo v mislih načelo subsidijarnosti. Uh, Potrebujemo oceno vplivov, oceno učinkov, da bomo videli, v kolikšni meri je to mogoče. Sodelovanje naj bo še koristnejše in uspešnejše kot doslej. To si želimo in upamo, da bomo lahko še nadalje razvili naše sodelovanje v korist naših državljanov. Do ena in 30 minut do pol dveh prekinjam zasedanje. Hvala.